Dragi kolegi, dovolite, da ponovno otvorim današnjo sejo. Prejeli ste zapisnik eh, seje prejšnjega dne. Imate kakšen pogovor, pripombe na to besedilo? Ni videti nobenih rok, eh, kar pomeni, da je zapisnik eh, sprejet.